20 za, proti, vzdržani sprejeto. 124 za, proti, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto. 131 za, proti, vzdržani sprejeto. 128 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. Pet gre za uvodno izjavo pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šesta uvodna izjava za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedma uvodna izjava za, proti, vzdržani, sprejeto. Osma za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Deset za, proti, vzdržani sprejeto. Enajst za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj uvodna izjava B, dvanajsti predlog spremembe v dveh izjavah, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 13. E, amantma za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. za, proti, vzdržani, sprejeto. 16. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17. za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. za, proti, proti. Vzdržani sprejeto 20, za, proti, vzdržani zavrnjeno 21, za, proti, sprejeto 22, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Borevoli. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ni jasno, preverimo elektronsko. Predlog spremembe 4. Gre za vodno izjavo 17b. Glasujemo. Konec glasovanja. Dvajset za štiriindvajset proti zavrnjeno. Sedaj pa predlogi sprememb odbora regij. Regiji štiri za, proti, zdržani, sprejeto. Regiji sedem za, proti, zdržani, sprejeto. Še tri predloga sprememb odbora regije imamo in če želite, lahko glasujemo v svežnju 7, 8 in 9. Za, proti, stržani, sprejeto. Sedaj pa odbor INTA 1 za, proti, stržani, sprejeto. ITRE 3 in 4, lahko glasujemo obeh, če želite za, proti, držani, sprejeto. Na enak način bi lahko v svežnju glasovali o vseh preostalih predlogih sprememb odbora ITRE 6, 8, 10, 11, 12. Ne, se ne strinjate? Dobro, ITRE 6 za, proti, držani sprejeto. ITRE 8 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 10 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 11 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 12 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 15 za, proti, zdržani, sprejeto. Itre 17 za, proti, zdržani, sprejeto. Itre 19 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe Itre za, proti, zdržani, sprejeto. Itre 21 za, proti, zdržani, sprejeto. ITRE 24 naslednji za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj še glasovanje o snutku poročila. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 44 za, nišče proti. Čestitam, gospod Ugrejano, vaše poročilo je bilo sprejeto z veliko večino. Sedaj pa poročilo gospoda Galerja. Trajnostna politika Evropske unije za skrajni sever. Najprej kompromisni predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Osem in štirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Petdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Enainpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvainpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 umaknjen, 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81, 84 sta identična za proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni amantma 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 99. Kompatibilen za kompromisom 8, za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. 102. Želite elektronsko preverjanje predloga spremembe 99. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 proti 25. Zavrnjeno. 102 za. Proti. Stršani. Sprejeto. 103 za. Proti. Stršani. Sprejeto. 104 za. Proti. Stršani. Zavrnjen. Kompromis 9 za. Proti. Stršani. Sprejeto. 111 za, proti, zdržani, sprejet. 112 za, proti, zdržani, sprejet. No, pravzaprav nisem prepričan, zato bomo preverili elektronsko. 112. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za. 21 proti. Sprejeto. 113 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 114 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 115 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 116 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 117 za proti. Rezultat ni jasen. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 117. Konec glasovanja. 13 za 40 proti. 118 za proti. Stešano sprejet. 119 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 120 za, proti, vzdržanje, zavrnjen. 121 za, proti, vzdržanje, zavrnjen. 122 za, proti. To ni jasno. Mislim, da je bil zavrnen, ampak preverimo elektronsko 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Ali se delate norca iz mene? 8 za, 43 proti. Se pravi, velika večina proti. Zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 125 za, proti, vzdržani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani, sprejet. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen ustni amantma 2 za, proti, zdržanje, sprejet. 128 z ustnim predlogom spremembe poročevalca za, proti, zdržanje, sprejet. 129 za, proti, zdržanje, sprejet. 130 za, proti, zdržanje, sprejet. 131 za, proti, zdržanje, sprejet. Sprejet. Kompromis deset. Sprejet. Enajst za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis trinajst za, proti, vzdržani. Sprejet. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 146 za. Ne, pravzaprav 42 za, proti. Mislim, da je zavrnjen. Dobro, preverjamo elektronsko predlog 142. Glasujemo. 27 proti 25, sprejet. Dejansko je sprejet za dvema glasovoma več. 100 je bil 142, sedaj pa 143 za, proti vzdržani, zavrnen. 144 za, proti vzdržani, sprejet. 146 za, proti vzdržani. Zdržani, sprejet. 147 za, proti, zdržani, zavrnjen. 149 za, proti, zdržani, zavrnjen. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 150 za, proti, vzdržani, sprejet. 151 za, proti, vzdržani, zavrnen. 152 za, proti, vzdržani, sprejet. 154 za, proti, vzdržani, zavrnen. 153 za, proti, vzdržani, sprejet. 155 za, proti, vzdržani, zavrnen sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 163 ustni predlog spremembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprejet 164 za proti vzdržani sprejet. Ustni amantma 5 za proti vzdržani sprejet. 165 za proti vzdržani sprejet. 166 za proti vzdržani sprejet. 167 za proti vzdržani sprejet. Zdržani. Sprejet. 168 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 169 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 170 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 171 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 172 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 173 za, proti vzdržani, sprejet. 174 za, proti vzdržani, sprejet. Uvodna zjava A, 14 za, proti vzdržani, sprejet. 15 za, proti vzdržani, sprejet. 16 za, proti vzdržani, sprejet. 17. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 je omaknjen, 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 23 za, proti, zdržani, sprejet. 25 za, proti, zdržani, sprejet. 26 za, proti, zdržani, sprejet. 27 za, proti, zdržani, zavrnjen. 28 za, proti, zdržani, zavrnjen. 28 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 29 za, proti vzdržani. Sprejet. 30 za, proti vzdržani. Sprejet. 32 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 33 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Dva, tri, za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri, pet in šest, za, proti, vzdržani, sprejet. Pet, za, proti, vzdržani, sprejet. Sedem, za, proti, vzdržani, sprejet. predlagamo, da glasujemo v svežnju od 8 do 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje o snutku poročila glasujemo elektronsko. Za la votazione. Konec glasovanja. Šestinštirideset za, noben glas proti. Čestitke poročevalcu. Njegovo poročilo bilo sprejeto z eh, veliko večino. Samo trenutek moramo se posvetovati. Bene, possiamo procedere allora. Dobro, lahko nadaljujemo. priporočilo o poteku pogajanj za Libijo. Najprej ustni amantma ena za, proti, zdržani, sprejeto. 26 za, proti, zdržani, sprejeto. Ustni amantma dva za, proti, zdržani, sprejeto. 28 za, proti, zdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za. Elektronsko preverjamo predlog spremebe 31. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti, zavrnjeno. 32 za. E, nekdo želi besedo. Oprostite, sem napačno glasoval. Va bene, eh, anche con il suo voto andiamo in. Dobro, ampak celo z vašim glasom za gre za enak rezultat, tako da predlog spremembe ni sprejet. Nadaljujemo z glasovanjem. O 31 smo že glasovali, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti. Nisem prepričan o rezultatu tega glasovanja, zato bomo elektronsko preverili 39. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 21 proti. En ustrašan glas, sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti. E, rezultat ni jasen. Preverimo elektronsko amandma 47. Glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani. Tudi tukaj rezultat ni jasen. Preverimo elektronsko 48. Konec glasovanja. Šestindvajset za, sedemindvajset proti, ni sprejet. 49 za, proti, zavrnjeno, 50. Torej, želite preveriti 49? Dobro, zdi se mi, da zgubljamo čas, ampak če želite, bomo preverili elektronsko 49. Konec glasovanja. 24 za, 28 proti, 50 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 51 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Ampak nisem prepričan. Preverimo elektronsko. 51. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 25 proti. Sprejeto. 52 za, proti, vzdržani. Spet ni jasno. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 52. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, 24 proti. 53 za proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za. je bil zavrnjen, torej moramo glasovati o 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. 61 je bil umaknjen, kompromis 4 za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto. Deset za proti vzdržani zavrnjeno. Enajst za proti vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak nisem prepričan, zato bomo preverili amandma 11 za. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 29 proti. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, ni jasno. Preverjamo elektronsko prelog šemembe 17, glasujemo. Konec glasovanja. No, vidite, 26 za, 25 proti. Sprejeto z enim glasom. Prednosti. 11 za, eh, 18, oprostite, za, proti. Mm, mislim, da je bil zavrnen, ampak nisem popolnoma prepričan, zato bomo elektronsko preverili predlog spremembe B18. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? 25 za, 27 proti zavrnjeno, 19 za, proti. Velja enako. Še eno elektronsko glasovanje. Predlog spremembe 19. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 23 za, 29 zavrnjen, 20 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 21, 22 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Štiriindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ena za, proti, zdržani, sprejeto. 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 3 za, proti, zdržani, sprejeto. 4 za, proti, zdržani, sprejeto. 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa končni osnutek, glasujemo. Konec glasovanja. nekdo od poslancev želel kavo, no ampak rezultat je 52 proti nič. To je pravo, pravo zmagoslavje za našega pročevalca. Čestitamo. Sedaj pa pet minut tehničnega odmora. Na to bomo, na to bomo nadaljevali z dnevnim redom. Ne pozabite na vaše glasovalne kartice.

Eh, colleghi per favore urlo una bella Please, eh, co- ali lahko prosim začnemo čas je omejen torej danes imamo predlog resolucije o napredku Turčije naša kolegica Omen Rajtinen se bo kmalo usedla in bo lahko spregovorila v zvezi s tem. Nekaj stvari vam moram še povedati, preden začnemo z razpravo. In sicer bi vas rad spomnil, da je rok za predloge spremem 10. januar 2011. Druga preučitev predloga bo 1. februarja in takrat bomo tudi pregledali predloge sprememb. Glasovanje na odboru pa bo 10. februarja. Dobro, toliko za uvod. Sedaj pa bom dal besedo gospe Umen Reitenen in sicer pet minut, izvolite voorzitter dank u eh, dank u zeer u hebt eh, hvala gospod predsednik že nekaj dni vam je na voljo novo besedilo mojega poročila in sicer pri tem sem se navdihnila predlogu, na predlogu komisije. Poleg tega pa smo imeli tudi razprave ne le v Bruslju, temveč tudi v sami Turčiji. In spremljala sem turške medije zelo pozorno. Tako da mislim, da sedaj res lahko predstavim to poročilo. Kot veste, si, sem si zelo prizadevala, da predstavi in tako ne samo negativne plati, temveč tudi pozitivne plati razvoja. In tako omenjam številne prioritete. V svojem prejšnjem poročilu sem večkrat podarila, da ključne prioritete za naše sodelovanje in za napredek pri napredku Rusije je treba upoštevati Kjubenhavenska merila. Zakaj? Kopenhagenska merila so v srčiki tega, kako delujemo v EU in vsak, ki se nam želi pridružiti, mora izpolnjevati ta merila. Tu govorimo o demokraciji, o civilnih pravicah, o pravni državi in o neodvisnem pravosodju. To so vrednote, ki nas v Evropi združujejo in zavezujejo. In tem kriterijem se morajo prilagoditi vse nove države članice in kandidatke. In ko obravnavamo države, kot je Turčija, je seveda pomembno, da zahtevamo neko politično kontinuiranost. In ne, da obravnavamo vsako stvar posebej, temveč vse skupaj. Glavna težava se vrti okoli Cipra. Če bi našli neko rešitev za to, bi to že pomenilo veliko. Ko govorimo o tem, kako se dejansko izvajajo ti politični kriteriji, je treba govoriti o reformah. Reforme so prva stvar, na katero se bom osredotočila. Polarizacija povzroča zamudo pri številnih zadevah. Priča smo veliki polarizaciji v političnih institucijah, pa tudi v družbi v Turčiji in to sveda vpliva na reforme. Če želimo nadaljno demokratizacijo in modernizacijo turške družbe, potem je potrebna želja, da bi dose, se dosega kompromis zdi se mi, da bo pri tem imela veliko vlogo velika narodna skupščina Turčije. No, to ni nič novega, to sem že večkrat podarila in sicer, da moramo izvajati več pregleda na tem, kaj se dogaja in potrebujemo več ravnotežje. Politične stranke morajo imeti priložnost, da se pogovarjajo, ne pa da zmagovalec o vsem odloča. Potrebno je posvetovanje tudi z opozicijo, ne da jim le rečejo ne. V družbi morajo imeti vsi pravico do besede, še posebej pa v veliki narodni skupščini Turčije. To je prva stvar. Druga stvar, potrebujemo sistematične reforme Lani sem bila precej entuzijastična glede demokratične odprtosti Turčije in eh, sedaj pa si želimo več odprtost do različnih verskih skupnosti, recimo do Alevitov, pa tudi recimo do skupnosti Kurdov. Veliko se je uh, zgodilo ko gre za pozitivne geste, vendar ne vidim nekega nadaljevanja dela na osnovi teh gest. Zato v svojem poročilu pozivam, da se ta demokratična odprtost spremeni v otipljivo realnost. Obstajajo težave pri izvajanju zakonodaje, obstaja dobra zakonodaja, ki je zapisana v knjigah, vendar se je ne izvaja in zato moramo poskrbeti. In potem sprememba ustave. O tem smo se že večkrat pogovarjali. In v, v, v, v vprašanja, ki so bila zastavljena na referendumu, so gotovo dober korak v pravo smer, vendar ustavo potreba dejansko predelati na zadnjem obisku sem se pogovarjala z opozicijo in mnenje so, da je potrebna nova ustava, ki bi obravnavala vse od vsa odprta vprašanja na sistematičen način. In upam, da bo po volitvah vse mogoče znova lotiti te reforme. Naj predstavim še nekaj pozitivnih strani, ki jih moramo izpostaviti. Mislim, da imamo sedaj večji civilni nadzor vojske v Turčiji. Poleg tega je prišlo do povečanja medijske svobode. Me pa skrbi, da vse en obstajajo pritiski na svobodo medijev in na svobodo do izražanja. Če se gledate člen 301, le tega so spremenili. Glede tega smo sicer imeli določene vprašanja, vendar zdi se, da se ta sprememba dejansko izvaja. Vendar zdi se, da zaradi pritiska uh, oblasti in pravosodja obstaja velika nagnjenost v medijih do samocenzure. Predsednik Gül je sam dejal, da je v demokraciji treba imeti prioriteto mnenja. treba je imeti raznolikost. Potem pa še nekaj v zvezi s pravicami žensk. Da, dejansko se dela na tem, da bi se ženske bolj izobraževale, vendar še vedno je recimo 200 tisoč deklic, ki sploh ne gre do v osnovno šolo in temu se je treba posvetiti. Potem je tu še nasilje v družini, oboji s časti zakoni so se sicer spremenili, dejansko stanje pa ne. Potem ni dovolj varnih hiš za ženske. Skratka, zakonodaja, ki sicer obstaja, se ne izvaja v praksi. Če ženska pride v, zato, v zatočišče, lahko tam ostane tri mesece, tri mesece, vendar na to pa zaradi pomankanja sredstev se mora vrniti na tisto mesto, odkud je pobegnila in glede tega treba kaj, stor, kaj storiti. In še zadnja točka, gospod predsednik, glede uh, trajnostnega razvoja civilne družbe. No, ustavne spremembe predvideva odločene novosti glede tega in Turčija si želi socialni dialog za delodajalce in eh, delavce torej, da jim omogoče možnost, da se usedejo skupaj in se lahko pogovorijo o stvareh, ki bodo tudi privedle do napredka. Pa še nekaj glede okoljske zakonodaje. Mi smo pozvali, da je treba tudi temu se posvetiti. Potem še poseben protokol za Ciprno, tu ni prišlo do kakšnega napredka. Turčija je, kar zadeva znanje politiko, zelo pomembna, saj po, igra pomembno vlogo v sami regiji. In tu sicer, to je sicer pozitivno, vendar se, EU bolje, se mora EU bolje koordinirati s, Tur, s Turčijo glede te vloge. Pomembno je, da se posvetimo delu glede uh, eh, predlogo sprememb saj moramo dati jasno sporočilo. Tako da prosim, kolege, da, da bodite kooperativni in predstavite čim manj predlogov sprememb, saj si želimo čim bolj gladek, gladko sprejeti tega poročila. Hvala, gospa Ojman Rajten. Sedaj bomo dali besedo poročevalcem v senci prebral sem zelo pozorno to poročilo in se mi zdi zelo dobro poročilo. Mislim, da s tem dejansko lahko dosežemo večino v parlamentu. Torej, glede tega predloga resolucije o napredku Turčije. Bomo preučili ta predlog zelo pozorno in bomo poštevali prošnjo poročevalke, da bi predstavili čim manj predlogov sprememb. Mislim pa, da so določeni vidiki, ki jih mora treba bolj povdariti. Poročevalka jih je že omenila in sicer reforme v Turčiji je treba čim bolj spodbujati in pri tem doseči čim večji konsens znotraj političnega sistema vlade in opozicije, pri tem pa tudi upoštevati celotno turško družbo. Reforme so leta 2010 napredovale, imeli smo reformo ustave in tako naprej, vendar obžalujemo, da ni prišlo do boljšega dogovora med vlado in opozicijo. Tako bi lažje sprejeli reforme za modernizacijo in demokratizacijo države. Predsedstvo bi prosil, da preuči možnost, da bi morda za en teden preštavili rok za predložitev predlogov. Eh, mislim, da je rok 10. januar in to je prvi eh, delovni dan po novoletnih praznikih, tako da bi bilo morda dobro, če bi se skupaj predstavili za en teden. Bene, considereremo eh, questa sua proposta, poi vediamo. Dobro, bomo preučili ta predlog in bomo ugotovili, kaj lahko storimo. Sedaj pa dve minuti za. Hier umreuten danken für ein. Aleksandar Lambsdorff, hvala lepa. Tudi sam se želim zahvaliti Riju Omenrojten za dober osnutek poročila. V vodni izjavi A je opisano trenutno soglasje, tako kot se odraža tudi tukaj parlamentu, gre za odprt proces z odprtim koncem, ki sta ga začela Evropska unija in pa Turčija. Pot Pogajanja potekajo in uh, vsebina pogajanja je težavna. Besedilo je na marsikaterem mestu kritično in tako je tudi prav. Z liberalnega vidika lahko povem, da sem poročevalki hvaležen, da je načela zlasti temo svobode tiska in pa svobode izražanja mnen. To obravnava pod uh, odstavkom, kjer se, obnala, kjer se omenja tudi kopenhagenske oziroma pogoje iz Kopenhagna. Uh, Eh, to je tema, ki je zaskrbljujoča. Ehm, Premijer je bojkotiral določene medije, določene založnike, ki so objavljali kritične časopise oziroma časopise, ki so kritizirali vlado in to je pripeljalo do tega, da se tisk v Turčiji ni ustrezno razvijal. Na nekem mestu pa sem popolnoma frustriran. V številnih pogovorjih z turškimi prijatelji eh, in pa z predstavniki eh, skupščine smo povedali, da je potrebno odpraviti mejo petih odstotkov za to, če želi nadaljevati pogajanja za sprem v Evropsko unijo. Eh, ni zato potrebna ustavna sprememba, to bi lahko odpravili z enostavno večino v parlamentu. In potem eh, tudi poziv opoziciji, da naj eh, se zauzema za pluralnost. Eh, razumem, da je opozicija zafrustrirana, ker vlada ne želi sprejeti tega ukrepa. Eh, in strinjam se tudi s tem, kar je povedal kolega Obiols, 10.12. Eh, je popolnoma nerazumljiv rok za ulaganje predlogov sprememb. Če bi lahko to predstavili na 17. bi bilo zelo dobrodošlo. Pa Flor, izvolite. Merci, eh, Ria. Hvala. Hvala, Rita. Tako kot vsako leto si nam predstavila zelo resno, izčrpno poročilo glede vseh zadev, ki nas zanimajo in za nas, poročevalce v senci, seveda zelo dobro, da lahko delamo na osnovi tako dobre osnove, na tako dobrega besedila. V tem besedilu je opisano stanje pogajanja s Turčijo. Vidimo, da je prišlo določene utrujenosti in s tem poročilom lahko pošljemo sporočilo, ki so jasna, jasni, jasni znaki tega, kaj menimo. In to poročilo bi lahko določene stvari bolj podarili. Mislim, da bi določene stvari lahko bolj podarili zato, da bo to poročilo dejansko koristno za komunikacijo med EU in Turčijo. Da bo to tudi koristilo našim uh, turškim parlamentarnim kolegom. To je pomembno tudi zaradi konteksta, v katerem sem. Recimo vprašanje svobode medijev in svobode izražanja. To je nekaj ključnega za vsako demokratično družbo in to mislim, da moramo še bolj jasno zapisati, moramo biti še bolj kritični, situacija ni spremljiva in to je treba napisati čim bolj jasno in povedati, še bolj, ja-, še bolj jasno, kakšne so naše skrbi in kakšne so naše zahteve glede te teme. Prav tako bi lahko bolj zagnano uh, podprli proces uh, reforme ostave. Seveda, ne bomo s tem, ne bomo s tem uh, posebej izpostavili nekih institucij in držav članic, temveč bomo rekli, da podpiramo stavne reforme in pozvali svet naj odpre poglavje 23, 24 glede človekovih pravic in temeljnih pravic. Potem vprašanje Cipra. Tu je neko vprašanje, ki ni v kontekstu sedanjih pogajanj. Neizvajanje protokola je treba povdariti, to ste seveda storili. Poleg tega pa bi lahko od EU zahtevali, da to, to uh, uporabi pri oblikovanju sporazuma za trgovanje s Severnim Ciprom. Tu dejansko lahko uh, imamo politične spodbude, s katerimi bomo ponovno oživili to pogajanje in ta dialog. Enako, ah, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Rada bi čestitala naši kolegici Oemen Reuten za to novo poročilo o napredku. to poročilo dejansko predstavlja napredek, ki je bil dosežen v določenih področjih, pa tudi negativne plati. Recimo to, da Turčija še vedno ne priznava Cipra. Kako lahko kandidatka ne priznava članice EU? Kaj bi rada povedala gospe Oymen Reiten? Kljub temu, da smo maja 2010 imeli sestanek na visoki ravni, na sestanki so bili uh, ministri in premijeji. Gospod Erdogan je prišel z desetimi ministri, pa vendarle nismo dosegli nekega napredka pri naši sosedski politiki. Potem še vprašanje preletanja Egejskega morja. In tu gre za oborožena vojaška letala in zelo pomembno je, da se pogovorimo tudi o tem in da to omenimo v poročilu. To predlagam gospe poročevalke, ki je sicer opravila odlično delo. Ben, grazie, Hvala. Gospod Džorđ, izvolite. Hvala, tudi sam bi se zahvalil gospe Ojmen Reuten. Dragi kolegi, ta prizadevanja strani turške družbe pozorno spremljamo, torej prizadevanja, da bi postali bolj moderni in bolj demokratični v vseh vidikih družbenega življenja. Mi verjamemo, da bi bo Turčija od tega gotovo imela koristi, pa tudi mi bomo imeli koristi, saj je to nasedanje naša sosednja država. To poročilo, ki ga je oblikovala gospa Oymen Reuten, analizira situacijo na primeren način, morali pa bi vključiti še neke določene vidike, ki so zelo pomembni. Kar zadeva vprašanje Cipra, mislim, da je pomembno, da opišemo, kakšno rešitev si želimo oziroma kakšna je osnova za rešitev, ki si jo želimo. To je zelo pomembno, saj imamo pogajanja in pogovore. In zdi se, da se ne bo ni spremenilo. Moramo imeti tudi sklic na mesto Famagusta. To je mesto, v katerem 36 let živijo le podgane in kače. Nišče drug ne živi tam. In to je mesto, ki razpada. In to je tesno povezano z evropsko kulturo, saj je le malo mest na vzhodnem sredozemlju takšnih, kot je to mesto. Zato mislim, da bi morali pozvati k temu, da se to mesto znova po 36 letih znova poseli ni, ne gre za to, ali so ti prebivalci ciprčani ali ne, gre za to, da je to sedaj mesto duhov in Turčija mora omogočiti, da lahko ciprska letala eh, letijo preko njenega ozemlja. Mislim, da to je edina država, ki tega ne dovoli. Ehm, l'onorevole eh, Sala Vrakos per due minuti. Gospod Sala Vrakos, izvolite. Proedre. Eh. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil oziroma čestitev gospe Ojmen Rojten za zelo uravnoteženo poročilo. Izpostavila je tista področja, kjer je Turčija dejansko naredila korak naprej. Prav tako pa je tudi podarila področja, kjer Turčija še vedno zaostaja. Veste, da že več let sledim tej temi in menim, da je Erdoganova vlada naredila nekaj korakov naprej. Vendar pa še vedno obstajajo številni centri moči v tej veliki državi. In ti centri moči so vzpostavili situacijo, ki je čudna in paradoksalna. Po eni strani imamo uradno Erdoganovo vlado, ki želi podati roko prijateljstva sosedskim državam in zunani minister pravi, da nima težav v širši regiji. To je po eni strani. Po drugi strani pa Turčija krši grški letalski prostor, saj ga priletava z vojaškimi letali glavni štab za letalstvo je dal izjavo, da je 18 eh, vojaških letal Turčije prišlo v zračni prostor, a te niso pa dali, eh, niso potem nikogar obvestili. Prišlo je še do 13 kršitev zračnega prostora nad otokom Lesbos in nad otokom Kios. In no, to gotovo ne bo pomagalo njihovi prihodnosti za članstvo v EU. In to tudi ne bo izboljšalo sosedskih odnosov z sosednjimi državami. To je problem turškega vedenja. Razumem torej, da je prišlo do nekih ustavnih reform in to je za turško družbo gotovo dobro, turška družba Erdoganu zaupa. Upam, da bo to zaupanje dejansko, da bo Erdogan dejansko znal iz tega narediti največ iz eh, te podpore, ki uživa v turški družbi. Erdogan zaenkrat še ni naredil vsega, kar bi lahko. In nekateri drugi izkoriščajo to situacijo. Turčija mora obstajati in so obstajati v svetu. In svet je pripravljen sprejeti Turčijo in živeti z njo, vendar Turčija tudi mora to razumeti. Saj Turčija, kot se zdi, ne upošteva drugih akterjev. Gospod eh, Salavrakos, gospod Hevet, izvolite. Hvala. Lahko podprem Eh, poročilo uh, gospe Ojmen Rajtenen ne vključuje določenih točk in sicer vprašanje konkurenčnosti in potem mislim, da moramo ugotoviti, kako bi se tega lotili. In poleg tega moramo imeti moramo upoštevati delo baronice Aštonove na področju strateškega partnerstva eh, z, z Turčijo. Kar zadeva peto poglavje, moramo upoštevati tudi to, kar je dejal gospod File. In strinjam se s tem, kar pravi poročevalka glede zakonodaje in glede izvajanja te zakonodaje. Potem odstavek 18 pravite, da ni prišlo do napredka dialoga z verskimi skupnostmi, kar ni res. Prišlo je odločnega napredka. Potem 23 odstavek. Prišlo je do povečanja števila oboj iz, iz časti oziroma morda se sedaj o tem več poroča, kot se prej ni prišlo do dejanskega povečanja. Potem odstavek 28 moramo izpostaviti pomembno vprašanje razvoja in sodelovanja z drugimi, regi, z drugimi državami v regiji. Kar zadeva Cipr, kot smo slišali, težko je najti uravnotežen pogled na to. Seveda skušamo najti neki konsens in skušamo biti konstruktivni glede tega. Vsekakor bom gospod Ojmen Reuten prosil, da tudi naj to upošteva. Mislim, da bi. Da, da moramo najti nek dober način, uh, ko gre za demilitarizacijo. Mislim, da moramo uh, uh, roke za predloge amandmajo priložiti, saj se moramo posvetovati uh, z drugimi akteri. Pod Kasulides, izvolite. You, Hvala, gospod predsednik. Rad bi čestitev, gospod Omen Reitelen, ki je predstavila zelo uravnoteženo in objektivno poročilo. In dejansko je tu zadeve zelo dobro predstavila. Predstavila je vprašanje Köbenhavenskih meril. In tu se res lahko strinjamo, da obstaja dejanska težava za svobodo tiska in svobodo vere. Tu govorimo o verskih manjšinah. Kar zadeva zunanje politike, imam eh, težave z njihovo novo politiko uh, glede Irana. Kar zadeva Armenijo, ne povem, da se nič ni zgodilo in napredek, ki se nam je zdelo, da smo ga zaznali, bil zgolj fiktiven, ne pa realen. Naj povem vsem, ki ste tu navzoči, da težava glede odpiranja poglavi s Turčijo je to, da se da je prišlo do ustrajanja strani Ankare, ki določenih poglavij preprosto noče odpreti, ker so ta zamrznena. Tako da moramo biti zelo previdni. Če bomo manj kritični do Turčije, um, moramo videti, kako bomo vprašanja uravnovesili, moramo poštevati vprašanje človekovih pravic, vprašanje Cipra in vse to povezati s pogajanji za pridruževanje. Torej, volevo dirvi, ki. Che dopokon... dal besedo prihodnjemu govorniku. Naj povem, da sem se pogovoril s sekretarjem in da lahko rok predstavimo za en teden na 18. januar. Mislim, da bomo s tem uh, ugodili vaši zahtevi, da lahko imate več časa za pripravo predlogov sprememb. Gospod Nikolas, izvolite. Hvala. Gospod predsednik, tudi sam bi čestito poročevalki za odlično poročilo. Imam pa en komentar. Vprašanje Cipra. Cipr, vprašanje Cipra še ni rešeno. In verjetnost, da bo rešen vpliva na našo možnost, da Turčija pošilja naseljence na okupiranja področja. Turčija demografsko želi spremeniti to okupirano ozemlje in eh, to vprašanje moramo rešiti, če dejansko želimo kasnejšo poselitev če je vedno več naseljencev, bomo prišli v situacijo, ko bomo, bomo morali reševati vprašanje Cipra eh, skupaj z uh, prebivalci Turčije, ki živijo v severnem delu Cipra, ki jih je že sedaj več kot ciprčanov v severnem delu. Lansko leto smo videli predlog spremembe, ki je omenjal to vprašanje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 on the basis of its common past. Πιστεύω, κύριε Όμεν, ότι είναι βασικό. Μισλή, δα. Je to ključna komponenta ciprskega vprašanja in to morate vključiti v svoje poročilo. Honorevole Peterle, per due minuti. Peterle, izvolite. Hvala lepa, <clears throat> gospod eh, predsednik. Eh, tudi jaz se pridružujem čestitkam kolegici eh, omi reuton poročevalki ki eh, je pripravila resnično dobro poročilo. Eh, vesel sem jasne govorice kar je njena odlika <clears throat> in vesel sem tako bi rekel treh ključnih sporočil eno je jasno priznanje napredku marsičesa si še pred nekaj leti nismo mogli predstavljati danes se nekateri procesi vsaj začenjajo seveda računamo na razvoj in polno implementacijo drugo jasno sporočilo je pričakovanje da se bodo reforme dinamično nadaljevale e, in tretja zadeva je da se je treba lotiti ključnih problemov v skladu s pristopnimi zavezami ciper je tukaj jasno izpostavljen jaz ugotavljam da prihaja tukaj do različnega razumevanja danih zavez e, in tukaj turčija pričakuje od e, evropske e, zveze določena dejanja ki jih mi vidimo drugače. jaz se strinjam s temi ki menijo da je treba spodbuditi proces potrebujemo tudi geste ki bodo proces odpirale v smeri Eh, končne rešitve. Eh, zelo se strinjam s pozivi glede enotnosti med strankami glede nadaljnih ustavnih sprememb. Če bo šlo to v smeri polarizacije, potem spremembe ne bodo trajne. Eh, rad bi pa izrazil tudi veselje na tem, da je v času med obemi poročili bilo zelo veliko političnih stikov med parlamentarnimi skupinami oziroma političnimi skupinami in turškimi strankami, tudi opozicijskimi, in mislim da razumemo in vemo precej več kot smo vedeli prej in mislim da je treba to parlamentarno dimenzijo razvijat v bodoče še močneje. moja zadnja točka eh, gospodarstvo je omenjeno v enem eh, odstavku jaz menim da ne gre samo za prožnost eh, turškega gospodarstva ampak da bi lahko izrazili močnejše priznanje njegovim dosežkom ki bi se jih včasih želel tudi v Evropi. E, in sem vesel tudi tega, da je tudi turško gospodarstvo s svojimi predstavniki predvsej močno komuniciralo tudi s to hišo. Hvala lepa. Eh, hvala. Poslancu Peterle sedaj pa svobodi. Gre beseda. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj kratkih pripomp. Nekaj je potrebno omeniti, kako je z odpiranjem poglavi kot takšnih. Tukaj ne gre samo za vprašanje Cipra, čeprav uh, podpiram to, kar je povedal gospod uh, Mavro Nikolas v zvezi z naseljevanjem na Cipru in pa z protokolom iz Ankare. Turčija še ni pripravljena, pa tudi nekatere države članice še niso pripravljene in obstajajo različni dejavniki, zakaj eh, pogajanja ne napredujejo potem mislim, da je kolegica Omen Reuton eh, nasplošno pripravila dobro poročilo in da omenja tudi konflikte znotraj spektruma strank. Premijer Erdogan je po referendumu povdaril, da je bila napaka to, da uh, ni bila zagotovljena ustrezna več oziroma ustrezni pluralizem strank. Tudi opozicija mora biti pripravljena na um, pogovore, tudi opoziciji obstajajo razhajanja stališč. Potem uh, Armenija, tukaj je potrebno povedati, da je potrebno začeti nov dialog med Armenijo in pa Turčijo, seveda mora Turčija ratificirati potrebne protokole in to ni enostavno, glede na tudi odnose z Azerbajdžanom in pa Gorskim Karabahom. Vseeno mislim, da bi moral biti vzpostavljen nov dialog, tu je nujno potrebno. In še vprašanje kurdov, tudi tukaj se strinjam. Premalo se je spremenilo. Volja obstaja, nekateri koraki so bili storjeni, ampak eh, Turčija mora imeti moč iti dlje. Znova so se postavljale nekatere teroristične uh, aktivnosti in tudi zato mora Turčija tukaj ukrepati. Nasplošno mislim, da je poročilo uravnoteženo, kar se tiče vprašanja zunanje politike Turčije. Um, tukaj obstaja sedaj velika možnost za vzpostavitev neodvisne zunanje politike, ampak to mora biti narejeno v dogovor z Evropsko unijo. Turčija ne sme tukaj postopati popolnoma eh, po svoji volji. Hvala lepa. Boskurt. Eh, hvala. Poslancu svobode, sedaj pa Boskurt. Hvala, predsedujoči. Najprej bi se želela zahvaliti Rija Woman za eh, pozornost, ki jo posvetila ženskam in pravicam žensk in v mojem poročilu o pravicah žensk bom to ustrezno omenila. Hvala, Rija. In sedaj moja druga misel. Poroče, poročilo um, je nekakšen deja vu. Poleg tega pa eh, mi manjka nekaj zamisli o uh, pozornosti, ki je bila posvečena uh, rdeči ruti na univerzi. Menim, da je to zelo pomembno za Turčijo. In eh, tretje, gre za eh, žensk, pravice žensk in eh, prav tako FISA dialog, kar je izredno pomembno, kakor tudi primer Svejzel kjer se govori o pravicah turških državljanov v okviru pridružitvenega sporazuma. In pa tukaj tudi azil. In um, obljubili smo preiskavo v zvezi s tem, kaj to pomeni za države članice EU. In še ne nazadnje, jasno je, da sedaj e, že primankuje poglavi pri pogajanjih, delno je vzrok na turški strani, vendar v veliki miri tudi na strani držav članic EU. In glede na to, da nam zmanjkuje teh poglavi, potrebujemo strategijo za to, da bi ponovno vzpostavili pogajanja. To so eh, moje misli in še enkrat bi se želela zahvaliti Ri za poročilo. Hvala. Grazie, onorevole. La parola... Hvala, Kovače, dve minuti. Hvala, predsedujoči. Tudi sam bi se želel zahvaliti gosperija Omen Reuten za to dobro uravnoteženo poročilo, za večino misli vsebovanih v poročilu. Ne bom eh, ponavlja, kar je bilo že povedano. 36. Eh, točka. Eh, tukaj povezujemo odprtje poglavja o energiji, eh, ki zagotavlja ratifikacijo medvladnega sporazuma Nabuko. In eh, gre tudi za sporazum za podporo Nabuko in države kot um, Romunija, Avstrija, Bolgarija, Mačarska eh, so pripravljene podpisati ta podporni sporazum, vendar je videti, da Turčija uh, uporablja to eh, pripravljenost za podpis z odprtjem poglavja o energiji. Ne bi želel videti izrabe takšnega instrumenta, da bi izvali pritisk na Evropsko unijo, zato da odpre to poglavje energija. Seveda jaz podpiram odprtje tega poglavja o energiji, vendar ne v povezavi ali pa kot eh, ultimat kajti Evropska unija z samim odprtjem poglavja energije ne povezuje z eh, podpisom eh, podpornega sporazuma. In jasno je bilo, eh, da z protokolom, ki je bil podpisan v zvezi z Armenijo v Švici, po mojem mnenju odnos Azerbajdžana do Nagorno Karabaha ne eh, poglablja zaupanja do sosedov in Turčije. Pričakujemo, da bo Turčija zanesljiv partner Evropske unije, vendar to je lahko zasnovano samo na vzajemnem eh, zaupanju, izhajajoč iz eh, protokolov, ki so bili podpisani v preteklosti in Sedaj, hvala Kovačev, sedaj Brepols, dve minuti. Hvala. Dovolite, da povem gospe Omen Reuten, da se strinjam z veliko njenih eh, kritičnih točk v poročilu, kar zadeva odpiranje demokratičnega procesa kar pa še vedno čaka na uresničitev prakse. Eh, kar pa zadeva roke za eh, akcijo in podpiram eh, njene pozive za popoln pregled ustave, kajti podporni ukrepi niso zadovolj. Dovolj. Kar vprašanje kurdov, Tukaj moramo biti ostrejši, ne omenjate eh, sodnega primira v Djapaju, več kot 150 demokratično izbranih eh, kurdskih eh, politikov in zagovornikov človekovih pravic je v to vključenih in tudi bojkot kurdskih strank, tudi tega se eh, niste dotaknili in pa eh, tudi dogodkov na Danskem in eh, recimo v Belgiji, kjer PKK, predstavniki kurdskih organizacij, so sedaj kritizirani, vendar nič ni povedanega v zvezi s prekinitvom, prekinitvijo ognja. Moramo jasno povedati, da mora turška vlada začeti dialog s kurdskimi predstavniki, zato da bi lahko začeli vrsto konkretnih eh, korakov in omogočili in zagotovili vsem državljanom Turčije popolne pravice. Hvala. Poslanec Gomez, dve minuti odrasle. Poslanka. Hvala. Gospod predsedujoči, želela bi se zahvaliti kolegi Cirje Omenrojten za uravnotežen in plodno poročilo. Strinjam se, da je odprtje poglavja o človekovih pravicah bistvenega pomena. Še posebej, kar zadeva svobodo govora in medijev, še posebej, ko govorimo o Wikileaksu in vlogi, eh, ki jih je Turčija imela v okviru cenih preletov in cenega mučenja. In eh, prav tako eh, se zahvaljujem, ker ste omenili Kotas. In tudi, ko govorimo o e, pritisku na e, eh, ICC, tudi to je pomembno v poročilu. Sedaj pa vprašanje Cipra. Pomembno je, da pridemo do soglasja, kako posredovati sporočilo o Cipru. Pomembno je to, da je to interes Evropske unije vizavi Turčije ne moremo eh, dovoliti, da naj bo to tisti boleči element pri izgradnji skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, eh, tudi v odnosu do NATO, v zvezi z pomankanjem rešitve pri ciprskem konfliktu želela bi zaprositi Rijo, če bi nam kaj povedala o korupciji. V poglavju o gospodarskih in socialnih zadevah. E, mi vemo, da obstaja cela vrsta majhnih korupcijskih primirov, še posebej na področju obdavčitve. E, torej, Če se to dogaja na takih nizkih ravneh, kaj se pa dogaja na visokih ravneh? Tudi sama eh, mene skrbi, kaj se dogaja tudi v zvezi s korupcijo v okviru Evropske unije. Torej, treba je nekaj dodati na tem področju. Hvala. Eh, poslanki Gome, sedaj pa Papadopoulos. Eh, hvala, predsedujoči. Čestitam Ri Omen za poročilo in popolnoma se strinjam z njenimi ugotovitvami o pomankanju svoboščine na področju medijev v Turčiji. Tudi kar zadeva pravice žensk, nediskriminacije in mm, ničene ravni mučenja. Glede na to, da je Turčija eh, država na poti pridružitve Evropski uniji, žal Turčija ne kaže nikakršnega spoštovanja v zvezi z univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah in tudi ne uresničuje dodatni protokol k tej deklaraciji. To je obveznost Turčije na poti eh, pridružitve z Evropsko unijo. In tudi eh, na Cipru, eh, kaj ti krši reli, virske pravice eh, Grkov na Cipru, kaj ti eh, razrušila je celo vrsto grških pravoslavnih cirkev in tukaj bi morali govoriti o famagusti. In tudi o potrebi zaščititi kulturno dediščino Cipra in preprečiti rušenje takšne kulture kajti to je vse eh, kršitev eh, svet, konvencije Sveta Evrope in tudi eh, kršitev človekovih pravic, glede na to, da na Cipru je veliko pogrešanih ljudi na Cipru, trpijo že več kot 30 let, imamo 20 tisoč um, ciprskih grkov, Eh, ki so nekoč živeli eh, v sedanjem turškem delu. Danes jih je samo 300. Morali bi zahtevati prenehanje nasilja nad eh, ljudmi. Hvala Papadopolo, hvala poslanka Papadopolo in poslanec Teokarus kot zadnje. Hvala lepa. Tudi sam bi želel čestitati Ri Ojmen Reuten za jasen političen pregled, ki je vsebovan v njenem poročilu. Prav tako je postavila temelje za ureditev ciperskega vprašanja na najboljši možni način. Podali ste podlago, izhajajoč iz eh, temeljnih načel, ki vodijo Evropsko unijo in vsekakor želimo, da bi to bila podlaga za ureditev tega problema. In seveda, eh, nihče ne more zahtevati od ciperskih grkov, da bi bili karkoli drugega kot državljani lasne države. Vendar Turčija še naprej tega ne upošteva in eh, govori, da je pravna podlaga pri neposrednih trgovinskih odnosih eh, je pravzaprav to napačna pravna podlaga in želeli bi, da bi to vprašanje spet dali na mizo. Leta 2004 je svet eh, spet podal predlog, da bi govorili o reunifikaciji Cipra, o združitvi Cipra in eh, ureditev eh, tega problema in demokratizacija družbe je eh, glavni element. In še poslanec Lazor. Postopkovno vprašanje. Kolegica Omen Reuten je predložila poročilo o Turčiji. Eh, o tem so govorili poročevalci v senci, kolegica Flotra, Obiol, Sjas in dobro bi bilo, če bi poročevalci v senci, ki se ukvarjajo z poročilom o Turčiji, imeli več časa za govor kot pa prispevki drugih kolegov, ki jih se, sicer zelo cenim. Ampak to ni poročilo o Cipru in to ni poročilo o reševanju vprašanja Cipra. Razumem uh, prizadetost naših ciprskih kolegov, ko gre za vprašanje Cipra, ampak turškim prijateljem želim zagotoviti, da bomo to poročilo obravnavali kot poročilo o Turčiji, ne pa o Cipru. In prosim, da hiša to bodoče upošteva, ko bo šlo za dodeljevanje časa za govor. Eh, Sedaj pa gre beseda eh, Kristoferju Siloriki iz eh, Generalne direkcije za širitev iz komisije. Prisluhnili mu bomo z velikim zanimanjem. Euh, Hvala, predsedujoči. Zelo na kratko. Želel bi povedati, da v tem trenutku Evropska komisija preučuje to poročilo. Imam samo predhodne opombe v zvezi s političnimi merili in problemi, ki se zvezi s tem pojavljajo. Takoj na začetku povem, da je vtis, ki ga je poročilo naredilo Evropsko komisijo, pozitivno. Ko pa govorimo o eh, političnih merilih, potem lahko rečemo, da poročilo ustrezno odseva sedanji položaj stvari v Turčiji in je povezano z poročilom 9. novembra letošnjega leta. Morda bi želel pritegniti vaše, vašo pozornost na področje terorizma. In pravzaprav v zadnjem času je bila Turčija tista, ki poziva k sodelovanju na tem področju. In morda vaše poročilo v tem okviru pušča občutek, da mi um, nekoliko kritiziramo Turčijo, ker ni dovolj dejavna na tem področju in tukaj bi morali nekoliko prilagoditi vaše besedilo. Odlično. Sedaj pa lahko damo besedo poročevalki. Hvala predsedujoči in tudi najlepša hvala kolegom za zelo pozitivne opombe in tudi za zelo topel sprejem. Naj ob tem še dodam naslednje. Upam, da se bo potek te razprave odrazil eh, tudi v predlogih sprememb, eh, ki jih bom dobila v prihodnje naj povem, da tukaj seveda obstajajo razlike v naši eh, hiši, kar zadeva pridružitev Turčije Evropski uniji. V mojih razmišljanjih eh, sem se želela osredotočiti kaj, na tisto, kaj imamo mi v mislih, ko gre za pridružitev Turčije. Lahko dodam tudi tisto, kar je, se je dogajalo tekom letošnjega leta. Želeli bi se izogniti kakršni eh, koli kršitvi, kakršnih koli ulog ljudi. In eh, menim, da je treba nadaljevati s to eh, razpravo, tako kot je povdaril tudi poslanec gospod Lambsdorff in gospod Howitt. Omenili ste eh, celo vrsto misli, za katere menite, da potrebujejo predloge sprememb, kar pa zadeva eh, eh, konkurenčnost v različnih poglavjih. Mogoče tudi Turčija to pušča za kasnejši čas in čaka na zadnji trenutek. In ko eh, govorimo o eh, konkurenčnosti, je tudi to nekaj, eh, kar je v interesu Evropske unije. In gospod Howitt tudi po, je pokomentiral nekaj dejstev, Dejstva, ki sem jih omenila, so dejstva. Resnične. In sam sem dobil tudi informacijo iz poročila komisije. In potem, kar zadeva predloge na področju zunanje politike. Regret na mesto diplo, obžalovati Seveda obstajajo različna mnenja, ki so se v zadnjem času pojavile. Vsekakor moramo pozdraviti dejstvo, da eh, ima Turčija, da v zadnjem času zasleduje zelo dinamično zunanjo politiko. Tudi eh, Evropa mora nekaj v zvezi s tem povedati. Tudi, eh, ne samo Turčija, tudi visoka predstavnica mora biti zelo dejavna na tem področju. Ko gre za resolucijo o Iranu, eh, kjer eh, nismo mogli dobiti podpore v varnostnem svetu, menim, da je to obžalovanja vredno. Eh, sedaj pa grof Lambsdorff tudi. Eh, mene, meni ne ustreza des, od preostali deset odstotni prak in eh, bi morali eh, zahtevati, da se na tem področju kaj postori. In to se nanaša ne samo na vladno, glavno vladno stranko, tudi na glavno opozicijsko stranko, ki veliko pomena pripisujejo deset odstotnemu pragu kaj ti lahko skupaj nastopijo. In pa svoboda medijev. Tudi to sem nekoliko zaostrila. Imeli smo v zadnjem času nekaj pogovorov na to temo in upam, da vam to ustreza, da sem o tem spregovorila. Potem cela vrsta komentarjev je, ki jih je podal Aleksandr v zvezi z Ciprom, eh, ki so jih drugi govorci še dodatno poglobili. Ne vem, ali so tukaj navzoči danes vsi naši ciprski kolegi. Vseh jih lepo pozdravljam. Prisluhnila sem njihovim mnenjem. Moram pa povdariti, da je moje delo tukaj napisati poročilo o Turčiji. In eh, zatorej, če želite rešiti ciprsko vprašanje, potem eh, seveda bo to pomoč tako Turčji kot Evropske unije, kajti tudi oboj moramo veliko postoriti, vendar eh, dve skupnosti na otoku morajo tudi same veliko storiti, od njih je odvisno, kakšen bo potek zadev v prihodnje in v drugem poglavju, če se pogledate vse tisto, kar sem zapisala v različnih obdobjih, vsako leto eh, se vračam nazaj z nečim novim, vedno kaj dodajam. In eh, prav gotovo upamo, da bomo v naslednjih nekaj letih prišli do rešitve tega eh, problema. In v zvezi s Ciprom vam moram povedati, da če imamo tukaj vključen eh, neposredni predlog spremembe o neposrednem trgovanju in potem gospod Howitt želi eh, tudi rešitev vprašanja, eh, vojaškega vprašanja in tudi, ko gre za Famagusto, kaj lahko povemo v poročilu o tem. Pravzaprav morali bi skupaj razmisliti o tem, kajti vsi imamo eh, lastna mnenja. Vendar pa, kolegi, prosim vas, da se zavedate, da gre za zelo občutljivo zadevo, ko govorimo o Cipru. Pogrešani na, ljudje, na primer, Poglejte, kaj se dogaja, eh, kaj se je zgodilo po našem predhodnem poročilu. Spet navajamo ta vprašanja. Prosim eh, in upam, da vam bo zadostovalo, kar sem zapisala. In prosim, ne posredujte nikakršnih predlogov sprememb tudi iz nasprotne strani. Kaj ti nakazala sem, kaj je treba storiti in vse, kar je bilo eh, doseženo v pogajanjih na otoku, moramo še poglobiti in moramo nadaljevati naprej čim hitreje nasproti rešitvi problema. Ne bi želela ponavljati tistega, kar sem predhodno že rekla in eh, prosim, dajmo pot modrosti za to, da bi lahko našli rešitev. In eh, sedaj vaše vprašanje v zvezi z rutami. R menim, eh, tega nisem vključila, kaj ti menim, da to direktno ne zadeva Evropsko unijo. Tisto, kar ste povedali v zvezi z vizami, to je nekaj, kar bi morali obravnavati skupaj s komisijo. Eh, poznam to zadevo, gre za evropski problem. Imamo tudi pomisleke na obeh stranih in potem izobraževanje. In eh, upam, da vam ustriza eh, moja dikcija, gospod Kovačev, ali je tukaj, ne, še je. Nekaj je spregovoril o podpori na Buku. Moram eh, natančno preveriti, kaj je s tem menil. Menim, da tukaj ni večjih problemov. In potem eh, Vprašanje, eh, kurdsko vprašanje, kaj lahko še povem o tem? V Turčiji me večkrat kritizirajo zaradi dejstva, da v Evropi eh, preveč povdarka dajemo PKK. Oni gledajo na PKK kot na teroristično organizacijo. Seveda v okviru Turčije potekajo eh, pogajanja z kurdi in to je popolnoma jasno. Ne vem, ali bi moral, eh, morala tukaj še kaj dodati. In potem, eh, gospa Gomeš, hvala za podporo. Kar zadeva korupcijo. Vedno eh, sem tega omenjala v preteklosti, vendar ne tokrat. Če menite, da dejansko moram tudi tokrat spregovoriti o tem bom in potem tudi eh, o 20. poglavju je govoril predstavnik komisije. Imate prav, moramo napisati eh, spodbuja Turčijo in Evropo, da nadaljujete sodelovanje predsedujoči, zelo na hitro sem šla skozi različne točke. Hvala. Eh, Hvala. Imeli bomo še dodaten teden za vlogo predlogov sprememb. Se pravi, sedaj je rok 18. Eh, januar. druga, drugi postopki v odboru pa ostanejo takšni, kot so bili načrtovani. Sedaj pa predlog resolucije v sklenici sporozuma o partnerstvu in sodelovanju med evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani. Gospa Nikolaj je naša poročevalka înțeleg că timpul nu ne permite să avem o abordare exhaustivă. Če dobro razumem, nimamo dovolj časa, tako da ne bi mogli v celoti obravnavati tega predloga pred drugim branjem. Eh, no, eh, tudi če je nekoliko glasno v dvorani, vas lahko slišimo. Nekateri kolik zapuščajo dvorano, prosim, nadaljujte vseeno. Al mikrofono la sentiamo benissimo. Prego, vada pure avanti, onorevole. V dvorani vas zelo dobro slišimo skozi mikrofon. Hvala, gospod predsednik. Dobro. Najprej bi se zahvalila poročevalcu v senci za sodelovanje pri tem poročilu. Zadnji sestanek sem imela pred kratkim in prišla sva do soglasja glede 13 kompromisnih amandmajev in prav tako sva predlagala določene tehnične amandmaje, ki so vsekakor dobrodošli. Eno pojasnilo. To poročilo je veliko bolj kritično, kot je bilo v svoji prvi različici. Imamo sicer optimističen pogled na določene stvari, recimo glede tega, kako bi zaključili ta sporazum. Mislim, da je nujno, da sodelujemo s Turkmenistanom. Moramo pa spremeniti svojo strategijo. Naša strategija je že 12 let neuspešna. Saj smo popolnoma izolirali Turkmenistan, ki je bil tudi na mednarodni sceni popolnoma izoliran. In rada bi povedala, da je prišlo do dobrega sodelovanja s katerimi smo lahko vzpostavili sistem nadzora pri izvajanju sporazumov in odkar je stopila Lizbonska pogodba veljavo, smo lahko še bolj aktivni, ko gre za sporazume s tretjimi državami. Lahko sodelujemo recimo pri umestnih pregledih sporazumov, lahko sodelujemo pri sporazumu z Srednjo Azijo, prav tako so naše delegacije veliko bolj aktivne, obstaja sistem eh, spremljanja in eh, seveda Evropska služba za zunanje delovanje je tu. tu so, to so pomembne novosti, eh, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba. No, to parlamentu omogoča, da je veliko bolj aktiven. Še nekaj bi dodala. Po zaslugi tega poročila predvidevamo sodelovanje med turkmenskim in evropskim parlamentom. Člen poslovnika oziroma se oprečujem, člen 82 o tem govori. Mislim, da imamo zelo konstruktiven pristop. Eh, predsednik turkmenskega parlamenta, pravzaprav predsednica, to je tudi pomembno dejstvo. Na zadnjem sestanku z predstavniki delegacije za Srednjo Azijo so naši kolegi povedali, da moramo sprejeti partnerski sporazum. To je nujen ukvir za sodelovanje, ki pa mora tudi upoštevati spoštovanje človekovih pravic in razvoj. To je nujno. Zaenkrat imamo samo nek eh, provizoričen sporazum, ki je pravzaprav le sporazum o trgovini. Če imamo nek nov sporazum, bomo lahko bolj um, ehm, in, in bomo imeli več vpliva na Turkmenistan, ne le pri ekonomskih zadevah, temveč tudi, ko gre za razvoj človekih pravic. Bom zaključila k malu, saj imamo časa le še malo. 6 januarja oziroma uh, upam, da bomo imeli 24. januarja uh, pozitivno glasovanje glede tega priloga resolucije in da bomo pri tem dejansko doželi napredek, ko gre za razvoj in človekove pravice. Da ne bomo le pasivno kritični, temveč da bomo bolj proaktivni v naših odnosih s tretjimi državami. Zlasti v trenutnem kontekstu, tu ko govorimo o Turkmenistanu. Mislim, da je, da je naša strateška moč to, da je lahko Turkmenistan uh, trajnostni partner v ekonomskih odnosih za EU. To moramo povdariti. Hvala lepa, gospod Peterli, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Nikaj veliko dodat k temu, kar je povedala že poročevalka. Jaz sem vesel, da so kolegi dali precej dopolnil in eh, da smo uspeli že precej urediti tekst tako da se ne ponavlja eh, in da bo konsistenten. Eh, vesel sem da prevladuje linija naj kljub težavam ki jih ugotavljamo kljub velikim razlikam vendar vzpostavimo podlago za to da bomo znotraj njenega okvira skušali potem bolj učinkovito uveljavljati tisto, kar menimo, da v odnosih eh, s Turkmenistanom treba uveljaviti. Eh, eh, samo toliko z moje strani. Grazie, onorevole Peter. Hvala, gospod. Kil Nielsen, dve minuti. Hvala, kolegica Kil Nielsen, za dve minuti. Merci. Še uh, kolega. Hvala. V prihodnih mesecih moramo oblikovati poročilo o Srednji Aziji in želim videti, kakšen napredek je bil dosežen v petih državah, torej tudi v Turkmenistanu, ko gre za človekove pravice. Kaj me skrbi glede Turkmenistana? Govorimo o napredku, vendar naj nam povem, da smo, naj vam povem, da smo imeli dva dopisa. En dopis, ki je bil namenjen sekretarju OVSE in potem še odprto pismo, ki so ga podpisale eh, skupine, ki zagovarjajo človekove pravice. 19 aktivistov se je podpisalo in te osebe, predstavniki nevladnih organiz organizacij, niso mogli priti na eh, svet Ovseva stani v eh, Kazahstanu. Tam je sicer bila. Uh, tudi so bili predstavniki mladih organizacij, vendar uh, so jim grozili, predstavniki Turkmenistana so jim grozili, prav tako so imeli fizične grožne, eh, dogajale so se grozljive stvari in v teh dveh dopisih, ki vam jih bom posredovala, če jih še niste dobili, je zapisano, kakšno je, Turk, kakšno je vzdušje v Turk, Turkmenistanu. In ti, te nevladne organizacije pravijo, da je bilo zadnje leto najbolj grozljivo, kar zadeva človekove pravice. V teh dopisih so pisana prečevanja, dejanja. Ne bom sedaj vsega tega povzemala, ta, te dopise vam bom posredovala, vendar se mi je zdelo, da je pomembno, da to izpostavimo, da dejansko v Turkmenistanu ni prišlo do izboljšave, kar zadeva človekove pravice. Hvala. Sedaj pa podpredsednik Pasku. Thank you. Um, Hvala lepa. Nadomeščam gospoda Sivijeka, ki je naš pročevalec v Senci in prebral mi je, poslal mi je naslednjo izjavo. Potrebno se je soočiti z staro dilemo in spostaviti nek okvir za tiste države, ki ne izpolnjujejo mednarodnih demokratičnih standardov. Na ta način bi lahko vplivali na notranje situacije v teh državah. Lahko pa bi tudi se odpovedali odnosom z takimi državami zaradi kršitev demokratičnih načel. Pri Turkmenistanu smo opazili nekaj napredka pri človekovih pravicah in pri obravnavi političnih zapornikov, ampak razmere še niso popolne. Veliko, je potre, veliko več je potrebno narediti, zato da bi odpravili te pereče preble, probleme. Kompromisni predlogi sprememb, o katerih smo danes razpravljali, je, eh, so v skladu z eh, našimi načeli za podpis sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, mora pa ostati tudi možnost, da se ta sporazum odpove, če Turkmenistan ne bo izpolnjeval svojih zavez na področju človekovih pravic. Naša skupina podpira vse kompromisne predloge sprememb. Kolegica Hautala, dve minuti. Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti poročevalcu za dobro sodelovanje. Preučili smo tudi posledice tega sporazuma za človekove pravice. Številni kompromisi so dobri. Zlasti se moramo osredotočiti na nov mehanizem za nadzorovanje, ki vključuje tudi Evropski parlament. Ehm, torej, eh, kompromisni predloge sprememb zahtevajo takšen mehanizem. Res pa je tudi to, kar so povedali kolegi, zlasti sporočilo kolegice Kil Nilsen je pomembno. Ta režim je še vedno eden izmed najbolj represivnih na svetu in resno je potrebno vzeti našo pravico, da damo svoje soglasje temu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ali ga ne damo. Potrebno je upoštevati vse potrebne mehanizme, potrebno je zagotoviti, da bodo prevzete zaveze eh, in da, bodo da bo izboljšano spoštovanje človekovih pravic. V Sedaj v tem trenutku je težko sprejeti takšno odločitev in težko bi brez slabe vesti bi bilo brez slabe vesti potrditi ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Zato se kolegi iz nekaterih političnih skupin obotavljajo. Mi kot zeleni menimo, da bi bilo dobro, če bi takšno odločitev sprejeli čez eno leto, zato da bi lahko počak, počakali na signale, na pozitivne signale strani Turkmenistana kajti še vedno je situacija človekovih pravic tam uh, slaba. In če se vrnemo k temu mehanizmu za nadzorovanje, to je neka zanimiva inovacija in le lahko ključnega pomena k izboljšanju razmer. Za izboljšanje razmer. Eh, ubeseditev je tukaj nekoliko ohlapna in potrebno bi jo bilo okrepiti, tako da bi Evropski parlament dobil potrebna jamstva za to, da bo ta mehanizem izboljšal situacijo človekovih pravic. Želim si, da bi v beseditev kompromisu dve v zvezi z mehanizmom nadzorovanja, da bi to besedilo bilo nekoliko bolj um, konkretno. In še nekaj me zanima. Imamo osnutek besedila, ki ga je predlagala komisija leta 2008 in zdi se, da sedaj v novem besedilu manjka omemba prispevka civilne družbe, ki je bila opisana v prvem odstavku. Zanima me, zakaj tega v sedanjem besedilu ni. Kolega Žep za dve minuti. Grazie, senjor prezidenta. <clears throat> Chciałbym przede wszystkim podziękować e, e, pani... Hvala lepa. Želil bi se zahvaliti poročevalki in pa vsem tistem, ki so predložili predloga sprememb. Najprej poročilo ni usponjevalo naših pričakovanj, zlasti kar se tiče človekovih pravic ni upoštevalo to, kar je Evropski parlament povedal v preteklosti. Številni predlogi sprememb pa so poskrbeli za to, da je to poročilo sedaj bolj objektivno. Ne želim sedaj kritizirati Turkmenistana. Z veseljem to državo tudi pohvalim, Ampak ne moremo se omejiti na neke virtualne dosežke. Moramo biti dosledni, ko gre za tradicionalna stališča Evropskega parlamenta in moramo ohraniti naša pričakovanja do Turkmenistana. Kar nekaj kazalnikov obstaja, kazalnikov za spoštovanje človekovih pravic. Turkmenistan mora te spoštovati in če obstajajo kršitve, moramo izkoristiti možnosti, ki jih ponuja sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Strinjam se z gospodom Paška. Možno mora biti sporazum tudi prekiniti, če pride do hujših kršitev človekovih pravic. Sporazum mora biti opremljen s potrebnimi mehanizmi, ki bodo omogočali učinkovito izvajanje sporazuma strani Evropske unije in pa tudi strani Evropskega parlamenta. Ogledal sem si predloge sprememb, prisluhnil sem poročevalki in čeprav razumem, obstajajo kompromisni predloge sprememb, ki upoštevajo naše pomisleke, tudi te, ki sem jih jaz izrazil v mojem predlogu sprememb. Hvala lepa, sedaj pa gospa Gomeš. Hvala lepa. Tudi sama sem uložila nekaj predlogov sprememb in eh, želela bi prebrati kompromise, ki so bili sprejeti, ampak eh, niso mi bili dani v ogled. Dobili so jih, torej dobiti bi jih morali tisti poslanci, ki so uložili največ predlogov sprememb in ki so imeli pomisleke pri tem, da bi podprli to poročilo. Prosim poročevalko in pa poročevalce v senci, da naj uh, dajo te predloge sprememb na razpolago vsem kolegom. Se pa strinjam tudi s tem, kar so povedali drugi kolegi, um, zlasti kar se tiče tega, kar je povedala gospa Kil Nilsson o, o virah. ki so bile vzpostavljene za nevladne organizacije pri obisku Turkmenistana. Hvala lepa. Zdaj pa še prispevek komisije. Gospod Nikes iz komisije. Many thanks, uh, for letting me, uh, just... Gospa Nikes, hvala lepa. Samo nekaj pripomb. nisem še slišala eh, oziroma videla kompromisnega besedila. Zato težko sodim o njem. Spomnim se, da smo predlagali tri različne vrste follow-upov, ko eh, je šlo za kršitev žekovih pravic. Govorili smo o dveletnem pregledu, o letnem pregledu in pa o nazorovalnem mehanizmu komisija je do sedaj opravljala dvoletni pregled, tako kot smo povedali v odboru 2 in pa tukaj v tem odboru. Vedno smo pripravljeni priti vsako leto v parlament in poročati o spoštovanju človekovih pravic in pa demokratičnih standardov. Strinjam se, ti še niso takšni, kot bi morali biti. Kar se tiče mehanizma nadzora, najprej bi se želela ogledati besedilo. Kaj ti? ali se bomo tukaj odločili za klasično vajo poročanja o človekovih pravicah, eh, torej poročilo, ki ga pripravimo vsako leto. Lahko podrobno ocenimo spoštovanje človekovih pravic, če je takšna vaša želja. Sicer pa lahko govorimo tudi o novem mehanizmu in potem bi morali iti dlje in preučiti, kaj natančno pomeni ta nov mehanizem. Če govorimo o novem. Če govorite o novem mehanizmu, potem im, lahko izrazimo zadržek, kajti moramo pogledati, ali ta mehanizem spoštuje okvir Lizbonske pogodbe. No, ampak, ker kot sem že povedala, nimam besedila, je težko tukaj oblikovati končno mnenje o tem. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica oziroma besedo dajemo poročevalki. E, oziroma najprej še gospa Haudela, 30 sekund, ali je to dovolj? Predpostavljala sem, da bo komisija odgovorila na moje vprašanje. Težko je bilo dobiti besedilo, o katerim razpravljamo. In zdi se nam, da je trenutno besedilo slabše in želim odgovor, zakaj je tako. Ali želi komisija kaj dodati? Ko gre za ta, to specifično željo gospoje Hautele. Uh, Hvala. Besedilo, o katerem razpravljamo, je bilo podpisano. Sedaj govorimo o dokumentu, ki ga je možno še revidirati. Če obstajajo elementi, o katerih smo že razpravljali in jih v besedilu ne najdete, potem se moramo vrniti k osebi, ki je bila pred 12 leti zadožena za ta pogajanja. Jaz lahko to preverim, ampak besedilo je tisto, ki je bilo izpogojevano um, in podpisano strani uh, sveta, parlamenta in pa Turkmenistana. Hvala lepa, ste pa dajmo besedo poročevalki za končne pripombe. Hvala, gospod predsednik. Razumem skrbi kolegov in se z njimi tudi strinjam, vendar mislim, da imamo sedaj neko politično alternativo. V poročilu smo predvideli vse mehanizme spremljanja nadzora, ki jih lahko uporabi Evropski parlament. Obžalujem, ko vidim, da niso vsi kolegi dobili besedila predlogo sprememb. Mislim, da poročilo glede sprejeta tega sporazuma, pome, oziroma če ga ne sprememo, bo to le povečalo stagnacijo v regiji, če ne podpremo sprejetja predloga. In na ta način ne bomo konstruktivni. Seveda, lahko izvajamo sankcije, in govorimo o vrednotah EU, vendar te sankcije bodo le poslabšale situacijo, s tem se situacija ne bo izboljšala. In kar zadeva dopis, ki so ga poslali nevadne organizacije, vem, vem, zakaj gre. Gre za to, da niso mogli priti v Kazahstan, ne pa v Turkmenistan. In vse, kar vemo z gotovostjo, No, moram povedati, da sem pravnica in ne verjamem v enostranske izjave, stvari je treba preveriti, zato sem stvari preverila. No, in gre za to, da Kazahstan tem predstavnikom ni, dal, ni izdal vizumov, ne vem zakaj, in ne mislim prejudicirati. Uh, Te, te situacije, to ne je bilo pravično, če nimamo neki dokazov, zakaj je do tega prišlo. Sveda, gospa Hautola. Na zadnjem sestanku so poročevalci v senci prosili za to formulacijo, morda jim niste dovolj jasno povedali, kaj ste želeli s tem povedati. Saj zadeve niso stekle tako, kot ste vi želeli, vendar sem se pripravljena pogovarjati z vami in uh, vsekakor mislim, da je treba poskrbeti za konstruktiven dialog, ne pa da blokiramo razpravo o tem. Kaj zadeva samo poročilo, bi rada povedala, da ta mehanizem, ki ga predlagamo in to je mehanizem, ki ga daje na voljo Lizbonska pogodba, to mi je tudi povedala pravna služba, no ta mehanizem nam omogoča, da spreminjamo togo mnenje, ki smo ga doslej imeli, na ta način smo lahko bolj aktivni v regijah, kjer dejansko lahko dodamo uh, svoj delež pri boju za demokratizacijo držav.

bomo to obravnavali v odboru, da bo pripravljeno na delnem zasedanju marca. Čeprav so bili izraženi pomisleki in pa druge pripombe, ni bilo zahteve po preložitvi tega poročila. ampak poročevalka se je sama odločila, da bo poročilo preloženo. Ne vem pa, koliko kolegov bo to podprlo. Če poročevalka straja pri tem, bomo o tem glasovali. Predlagam pa, da od sedaj do konca januarja, ko bi naj glasovali o tem v odboru, Torej predlagam, da stopite v stik s kolegi, da skušate najti določene kompromise. In uh, s tem dobite širšo podporo za poročilo. Sicer pa ne bomo odstopali od ustaljene prakse. Naslednji sestanek bo potekal 13. januarja. Morda se bomo videli še pred prazniki. Ampak vseeno vam želim čist, čestitati oziroma vam želiti vesel božič in pa srečno novo leto. Vidimo se v odboru naslednje leto. Uh, ja. Nasvidenje.